reprenons nos travaux après la séquence. Dragi kolegi, nadaljujemo z delom po sestanku za zaprtimi vrati, ko smo spregovorili o politiki na področju nepremičnine in kjer smo govorili o doseženem napredku in temu, kar je še treba doseči, zato da bo eh, nepremičninska politika bolj transparentna. Ob tem pa vas tolmači kot je napovedal predsednik, z obžalovanjem obveščamo, da smo z administracijo Evropskega parlamenta že tretji teden v delovnem sporu zaradi enostransko sprijetih delovnih pogojev. Kljub številnim koncesijam z naše strani administracija ni storila nobenega koraka za zgleditev spora. Tolmači nekaterih kabin na tej seji so bili tako pozvani k delovni dolžnosti in s tem prisiljeni k delu. V znak solidarnosti s kolegi, ki jim je kršena pravica do stavke in v izogib diskriminaciji nekaterih jezikov in poslancev, smo smo se tudi v preostalih kabinah odločili, da ne bo umestnih prekinitev in vas obveščamo, da bomo z delom končali točno ob 12.30, ob predvidenem času konca sestanka. Tako, če ni pripomp, je dnevni red sprejet. Eh, zapisniki prejšnjih sestankov so um, v dosjeju te seje in če ni pripomp, eh, so sprejeti. Gre za zapisnike iz 21. in 22. marca in 16. aprila in torej, če ni pripomp, je to sprejeto. No. De... Uh, tako, zdaj pa k glasovanju. glasovanje o uh, nepremičninski politiki bo prenešeno na prihodnji teden in sicer bomo glasovali na sestanku 28. junija. Zdaj pa uh, bomo glasovali o poročilu um, rebalansa proračuna številka 2. To je poročilo kolege Muresana. Uh, Eh, simulirajmo samo glasovanje, da vidimo, če deluje. Z vašimi glasovalnimi karticami glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Hvala. Torej, predlog spremembe proračuna številka dva glasujemo, amandma številka ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma številka dva, kjer imamo tudi ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto in glasujemo še o celotnem besedilu, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 30 eh, glasov za, 5 proti in eno vzdržan, torej čestitke splošnemu poročevalcu. Zdaj pa naslednje poročilo o interoperabilnosti med informacijskim sistemom za policijsko in eh, pravosodno sodelovanje. Gre za dva osnutka mnenj, ki jo je pripravil naš kolega gospod Kölmel in sicer najprej na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja azila in migracije, to je točka 8, in na to še interoperabilnost e, evropskih informacijskih sistemov na področju me meja in vizumov. Eh, to je točka številka 9. Najprej bom dal besedo poročevalcu, gospodu Kolmelu, ki nam bo predstavil spremembe, ki so bile eh, sprejete, dogovorjene v eh, odboru in podal mnenje o tem, kako naj bi danes glasovali. Hvala lepa. Ne bi rad izgubljal veliko časa v zvezi s to točko, o kateri smo že veliko razpravljali. V celoti gre za zelo pomemben um, projekt, ki lahko bistveno prispeva k varnosti Evropske unije, ki pa seveda ne stane malo. Skoraj pol milijarde evrov je bilo vložene na to področje, ki pa uh, so bili gotovo dobro porabljeni. Naj se znanim kolege, da je prav včeraj komisija predstavila nove številke to pomeni, da je naš zahtevek, da se nas stalno o tem obvešča, vendar le resno sprejet e, in sicer gre za to, da moramo biti informirani vsakeč, ko se številke spremenijo. In e, eh, cena se namreč ponavadi tekom projekta spremenijo in na koncu stane bistveno več, kot je bilo e, zastavljeno. E, Eh, poleg tega so bili narejeni novi izračuni, ki kažejo, da bodo ti posegi stali precej več, eh, še zlasti kar se tiče EU-liza uredbe. In sicer ne 420 milijonov, temveč 461 milijonov evrov. Takšna je ta povišica. In zato je treba biti biti zelo previdni pri spremljanju izvajanja oddanih del ponudnikom in pri uh, izbiri eh, ponudnikov, pri čemer je potrebno zagotoviti maksimalno preglednost in preprečiti to, da se stvari odločajo na hitro v zadnjem trenutku. Tako da to je eh, glavno sporočilo in pričakujem, da boste poročili podprli. Hvala lepa, gospod Kelmel. Tako zdaj lahko nadaljujemo z glasovanjem in sicer eh, amadma številka 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 9, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma številka 1, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma številka 2, za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Amandma številka 10 je umaknjen, amandma številka 3 za, prot, ta odpade. Torej, glasujemo o amandmaju številka 3 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma številka 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 11 je umaknjen, amandma 5 za, proti, vzdržani sprijeto, amandma 6 za, proti, vzdržani sprijeto. Ustni predlog spremembe številka 1 za, proti, vzdržani sprijeto, amandma številka 7 za, proti, vzdržani sprijeto. Glasujemo še o celotnem besedilu, eh, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 za, 3 eh, glasovi proti in 3 vzdržani. Torej čestitke poročevalcu. Eh, drugo besedilo, interoperabilnost informacijskih sistemov, vzdržani. Eh, na področju meja in vizumov. Amandma številka 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 9, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 1, za, proti, sprejeto. Amandma eh, številka 2, za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. Amadma številka 10 je omaknjen. Amadma številka 3 za proti. Vzdržani sprejeto. Amadma 4 za proti. Vzdržani sprejeto. Amadma 11 omaknjen. Amadma 5 za proti. Vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo. kaj se dogaja. Konec glasovanja. Sprejeto. 23 za, 12 proti. Amandma 6 za, proti. Vzdržani sprejeto. E, ustni predlog spremembe številka 1 za, proti. Vzdržani sprejeto. Amandma številka 7 za, proti. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 glasov za, 3 proti, 3 vzdržani. Čestitke gospodu Kolmelu. Zdaj pa bomo glasovali o poročilu gospe eh, Nirija, da in sicer povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja. Najprej bomo glasovali o kompromisnem predlogu številka 7 za proti. To bomo preverili elektronsko uh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 22 proti 14. Zdaj pa uh, amandemaji iz tega kompromisnega predloga. Amandma številka 11, ki vključuje tudi ustni predlog spremembe. Uh, Eh, in sicer gre za konvergenco in in out, kdo je za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti, 14 za. Amandma številka enajst, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amadma enaintrideset, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amadma dvaintrideset, za, proti, vzdržani, sprejeto, amadma triintrideset, za, proti, vzdržani, sprejeto štiriintrideset za, proti, zavrnjeno. Amandma dvanajst za, proti. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe dvanajst. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 proti 14. Amandmaš 13 za proti, zdržani, zavrnjeno, 35 za proti. To bomo preverili elektronsko, 35 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti 14 za, 36 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno, 37 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog ena, za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma številka, oprostite se popravlja predsedujoči, eh, kompromisni predlog dva, za, proti, vzdržani, sprijeto zavrnjeno. In zato moramo zdaj glasovati posebej o amandmajih, ki so vključeni v kompromisni predlog 2, amandma številka 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma 4, ločeno glasovanje, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti proti vzdržani zavrnjeno. Amadma 25 za proti vzdržani zavrnjeno. Amadma 18 za proti vzdržani sprijeto. Amadma 8 za proti vzdržani zavrnjeno. Amadma 19 za proti vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In zato se moramo lotiti vseh amadmajev posamično, 21 za proti vzdržanji zavrnjeno, 22 za proti vzdržanji sprejeto. Amadma številka 6 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržanji zavrnjeno, drugi del za proti vzdržanji zavrnjeno. Kompromisni predlog 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 7, ki vključuje ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In zdaj glasujemo o amandmaju 7 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa še amandmaji, ki ga pokrivajo, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, 28 za. A odpade? Ja, torej nadaljujemo z amandmajem. Torej smo pri amadmaju 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu, ki je tako spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 za, 5 proti in 3 je vzdržani glasovi. Čestitke gospe Nirjada sur le fonds d'ajustement à la Zdaj pa uh, naprej k poročilu eh, gospod uh, Alena Lamasurja in sicer uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za Air France. Amadma številka 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma številka 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma številka 4 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, amandma številka 5 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma številka 7 za, proti, vzdržani sprejeto, amandma številka 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedem in osem odpadeta. odpadeta. Eh, amadma devet za proti sprejeto, deset odpade, tudi enajst, dvanajst za proti vzdržani sprejeto, trinajst umaknjen, štirinajst za proti vzdržani zavrnjeno, sedemnajst za proti vzdržani sprejeto, šestnajst. Glasovali bomo samo o prvem delu najprej, za proti, vzdržani sprejeto, 15, ustni predlog spremembe najprej, za proti, vzdržani sprejeto, 18 za proti, vzdržani eh, sprejeto, 19 za proti, Glasovali bomo o zadnjem delu. Glede na to, kako smo glasovali 18 za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko. Skrutin je klo. Se je repusse par 18 voix contre 15. Amendement numero 20, ki je pour. 18 proti 15 za, zdaj pa naprej. Um, 20 ravno sprijeti, 21 za proti vzdržani sprijeto, 22 za proti vzdržani sprijeto, 23 za proti vzdržani sprijeto. Amandma 24 v dveh delih. Prvi del za proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 25 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma številka 1 za, proti, vzdržani, sprijeto. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, 31 za, 3 proti, 2 vzdržana um, in čestitke Alenu Lamasurju. Zdaj pa glasujemo o dveh prošnjah za prerasporeditev. Mogoče je Zigfrid Muresan, ampak ni tukaj. Splošni poročevalec, izvolite. First... Dobro jutro, kolegi. Uh, najprej moramo glasovati o uh, Eh, prerasporeditvi po sklepu 10 eh, Evropske komisije. In to je povezano s poročilom kolege eh, Alena Lamasura in sicer gre za 9,9 milijonov evrov pomoči za Air France. In predlagam, da glasujemo za to prerasporeditev. Euh, Hvala. Glasujemo torej o prerasporeditvi sredstev številka deset za dva tisoč osemnajst. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Zdi se, da ne. Konec glasovanja sprejeto. 23 za, 3 je proti, 1 vzdržan. In še druga prerasporeditev sredstev, izvolite, splošni poročevalec. Hvala lepa. E, druga prerasporeditev pa se nanaša na upravne stroške in sicer 14,1 milijon evra, evrov, ki se jih porazporedi med različne generalne direktorate komisije. Ta denar prihaja iz dveh virov prvič iz predhodno nerazporejenih sredstev, eh, ki so namenjena prav takšnim potrebam eh, in na to drugi vir eh, pa so sredstva, ki so namenjena Eh, generalnim direktoratom, organizacijam konferenc in tako dalje. In kam gre ta denar? Ta denar eh, gre generalnemu direktoratu eh, za proračun za notranje zadeve, za eh, varnost in migracije, za eh, generalni direktorat NIR, za eh, financiranje projektov na jugu in v vzhodu, gre generalnemu direktoratu MOV za njihove misije, na to generalnemu direktoratu COM in potem, ko smo proučili vse te te eh, prerasporeditve predlagam, da glasujemo za prerasporeditev 14,1 milijonov evrov. Torej glasujemo o tem poimensko. Chairman, the interpreters are asking you. Eh, predsedujoči tolmači vas prosijo, da uporabljate mikrofon. No, potrjujem, da, da glasujemo in pozivam tiste, ki niso glasovali, da to storijo. Tako da lahko zdaj gla končamo z glasovanjem, sprijeto je to. 23 glasov za, 3 proti. Čestitke splošnemu poročevalcu. Gospod Ashworth, ali nam želite predstaviti vaše priporočilo glede na kazila odboru Regaj in um, Evropskemu varuhu za varstvo podatkov? Izvolite. Hvala, predsedojoči. Tu imamo dve točke v zvezi z nadzornikom um, za uh, osebne podatke in sicer 700 tisoč evrov bi prenesli iz plač uh, na uh, pogodbene zaposlene. To nam bo omogočilo eh, zaposliti 15 eh, eh, novih začasnih agentov, zaposlenih in pa tudi financiranje nekaj porodniških dopustov. Mislim, da bi to dolgoročno omogočilo privrčevati nekaj sredstev. In na to zopet nadzornika za nadzornika nadzor eh, podatkov in eh, ta je eh, prosil prerasporeditev iz enega položaja asistenta na, dva, na dve delovni mesti AST2. Lahko o obojem glasujemo skupaj. Ali želite to povezati? Če nihče nima nič eh, proti, potem lahko obravnavamo to kot izglasovano. No, in zadnja točka se nanaša na odbor regij, ki je želel tudi eno, eno prerasporeditev. Želeli smo več informacij o tej prerasporeditvi. In eh, te informacije še čakamo, zato predlagam, da bi o tem spregovorili na naslednjem srečanju. Hvala. Eh, Hvala. Torej, tretja prerasporeditev sredstev pa se prenese na naslednji sestanek odbora za proračun in torej glede prvih dveh razporeditev, pa če ni pripomp, lahko sklepam, da sta sprijeti. Zdaj pa dajem besedo Moniki Holmajer v zvezi z nepremičninsko politiko. Hvala lepa. Samo kratka informacija. Torej, o tem bomo glasovali šele julija. Gre za eh, preložitev zgrad, eh, sedeža Ebe v Pariz. Če bomo glasovali 9. julija, bi Ebo zaprosila naj nam preda poročilo o tem kako je z eh, podporo britanski vladi pri iskanju najemnika za obstoječo zgradbo stroški letno znašajo 3,7 milijonov do sedaj. To pomeni, da bi v 12 letih do leta 2026 uh, morali plačati še veliko denarja, če, uh, torej do Brexita, če ne bi našli novega najemnika. Trenutna situacija je taka, da je agencija EBA objavila še en razpis, kljub temu, da je francoska vlada že upravila razpis in je našla zgradbo. Eh, ta zgradba je bila tudi cenejša, Ehm, zato je tudi francoska vlada se skupaj ocenjena pozitivno. Eh, selitev bi naj potekala v 26. in 27. Eh, eh, nadstropju uh, Tour de Plaza v Defense in uh, trenutno je bila pogodba o najmu sklenjena za šest eh, let, kajti Eva se je v primeru Londona naučila, da lahko eh, pride tudi do kakšnih nepredvidljivih dogodkov in da je treba za to predvideti tudi uh, možnost prekinitve pogodbe. Eh, EBA ima trenutno 290 sodelavcev, verjetno se bo število osebja še, pre, eh, še okrepilo v luči sprejete zakonodaje v Evropski uniji. Letna najmnina naj bi znašala 1,952 milijona Nova zgradba v Parizu bo torej cenejša, kot je bila stara zgradba v Parizu. Poleg tega dobili tudi, so dobili tudi 1,1 milijona podpore strani francoske vlade za stroške opremljanja in 1,7 eh, milijona evra za stroške najema stavbe. Eh, to znaša 34 eh, mesečnih najemnin. To pomeni, da se bo s tem le, eh, mesečna najmnina eh, znižala za, 3500, eh, za 350 tisoč evrov. V naslednjih ehm, tednih bomo s poročevalci v senci preučili dosije. Eba nas pravočasno in dobro obvešča in imam občutek, da je v primerjavi s predhodno situacijo v Londonu, ko je bilo vse skupaj novo, se, te, eh, se je tokrat EBA vsega skupaj lotila na bolj strukturiran način. Eh, tako da eh, o tem bomo glasovali 9. ali pa 10. julija na zasedanju našega odbora. Hvala, Moniki Holmajer za to mnenje. Gre za zelo pomembno temo. O tem bomo govorili še prihodnji teden. Mislim, da nihče ne prosi za besedo, tako da gremo lahko zdaj k naslednji temi, ki je v geopolitičnem smislu aktualna. In sicer odbor za proračun želi uh, slišati komisijo glede uh, delegiranih uh, aktov z dne 6. junija, ki dodaja Iran med države, ki lahko eh, ki so lahko upravičene do sredstev iz proračuna Evropske unije za sofinanciranje projektov. Eh, gospod Fleckenstein, stalni poročevalec za Iran v eh, odboru za zunanje zadeve, je bil tudi povabljen, gospod Levandovski. Eh, predsednik delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Iranom eh, nam bo tudi lahko osvetlil to področje in zato zdaj predlagam, da vsakemu od napovedanih damo tri minute za komisijo gospa Ana Grizanovska, odgovorna za eh, enoto Ekfin El An, torej za koordinacijo s skupino Evropske investicijske banke in razvojne banke. Bertrand de Mezier, Evropska investicijska banka, generalni eh, direktor, z, potem gospod Trocen eh, Grefte, oprostite, če eh, ime ni pravilno izgovorjeno, iz službe za zunanje delovanje, ki je zadolžen za task force za Iran in ki je tudi pripravljen odgovoriti na naše vprašanja. Torej, najprej dobi besedo gospa Ana Krizanovska. Izvolite. Uh, merci, monsieur le président. Uh, thank you very much. Uh... Hvala lepa, gospa, gospod predsedujoči. Uh, Najprej bi predstavila delegirani akt. Namen tega delegiranega akta je, da se Iran eh, prenese iz seznama potencijalnih kandidatov za jamstveno eh, schemo eh, Evropske investicijske banke in da se to prenese na tist seznam držav, eh, ki so eh, upravičene do eh, tega jamstvenega instrumenta. Naj, najprej povem, kaj je tu najpomembnejše. Delegirani akt je bil uh, en od predlogov gospoda Junkarja in uh, gospe Mogherini in ta je prejel uh, soglasno podporo uh, v Sofiji na vrhu 16. maja. In to tik po tem, ko, je, ko so Združene države najavile, da se bodo umaknile iz sporazuma z Iranom. Ta delegeran akt je uh, Eh, odraz soglasne politične volje. Naj povem, kaj ta delegirani akt vključuje in česa ne. S tem uh, aktom bo Iran postal uh, država, uh, ki uh, bo lahko koristila ta jamstva EIB-a. -ja, -ja. To ne pomeni, da bo Evropska investicijska banka takoj začela posojati denar Iranu. Evropska investicijska banka ima eh, še vedno eh, eh, popolno neodvisnost odločanja o tem, komu posodi denar ali ne. Nekaj besed v zvezi z koledarjem. 6. junija uh, je bil ta akt sprejet, na to začne teči dvomesečni rok. V tem času svet in parlament lahko podata svoje mnenje ali pa zahtevata še dodatna dva meseca za razmislek. Vsekakor pa ta koledar upravičuje dejstvo, da bodo prve ameriške sankcije stopile v veljavo 6. avgusta. Če bomo spoštovali dvomesečni rok, potem bo, nam bo to omogočilo odgovoriti na uh, odločitev ZDA in v tem primeru bo ta soglasna odločitev uh, stopila v veljavo en dan pred ameriškimi sankcijami. Gospode Mezjer za Evropsko investicijsko banko, hvala lepa. Želel bi vam z nekaj besedami povedati priporočila in opozorila, ki jih je Evropska investicijska banka oblikovala uh, Evropski komisiji od uh, takrat, ko je Evropska komisija sprejela to odločitev glede Irana. Sporočilo EBA je dvojno. Prvič, operativna teža te odločitve je zelo omejena in eh, drugič, eh, ta odločitev predstavlja precejšne finančne grožnje za Evropo in to preko njene investicijske banke. Glede prvega vidika EIB odloča glede eh, uporabe eh, te odločitve in eh, to odločitev sprejmejo guvernerji Evropske investicijske banke z kvalificirano večino operacije v Iranu se ne bodo mogle začeti, preden bo EIB z Iranom sklenila okvirni eh, sporazum, tako kot eh, je to storila z vsemi državami, kjer je dejavna. Ta eh, okvir je pomemben zato, da se določi vse finančne in pravne imunitete. Iran še vedno ne upošteva vseh mednarodnih pravil v zvezi z bojem proti terorizmu, kar pomeni, da je Iran pod pod strogim nadzorom komisije in Iran zato ni država, kjer naj bi EIB financirala karkoli oziroma naj bi financirala res samo eh, zelo omejene dejavnosti. Glede finančnega tveganja pa naj povem naslednje. Za financiranje mora EIB imeti dostop do mednarodnih eh, finančnih trgov in to v dolarjih s mehanizmom eh, drugostopanskih sankcij država, ki eh, jo ZDA lahko obravnavajo kot država, ki pomaga Iranu, eh, je prav tako lahko tarča teh ameriških sankcij in to predstavlja 10 do 15 milijard financiranja eh, na ameriških finančnih eh, trgih od 60 milijard EIB-ja. Eh, e Finančno tveganje predstavlja tudi dejstvo, da EIB deluje v dolarjih eh, in EIB eh, e bo lahko zaradi tega mm, utrpela eh, škodo ne samo v dolarjih, temveč tudi v drugih valutah in to bo vplivalo na vse dejavnosti EIB-ja. Ali so ta tveganja že prisotna na trgu? Ne. Ali ta tveganja latentno obstajajo? Tu naj povem, da nekateri investitorji zunaj Evrope že sprašujejo, če bo EIB eh, posegla v dejavnosti v Iranu. Prav tako v ameriški eh, časopisih, tudi v eh, Wall Street Journalu, so bili objavljeni članki na to temo. Ko je komisija sprejela to odločitev, je imela EIB to težavo, da ni vedela, kaj uh, uh, odgovoriti ameriški vladi in EIB tudi uh, ni dobila enega posojila v dolarjih in uh, ta možnost, uh, ta dostop do tega posojila še vedno ni omogočen. Več držav je uh, EIB-ju uh, tudi um, sporočilo, da so ti ukrepi uh, sporni, da je treba vsaj počakati, da bomo videli, kakšne bodo ameriške sankcije, kakšen bo njihov obseg, preden sprejmemo kakršnokoli odločitev. Hvala lepa, gospod Demezjer, za to pojasnilo. Tu gre resnično za strategijo, za strateška vprašanja, za uh, Eh, politično konfrontacijo in eh, ja, eh, to je tudi trgovinska vojna. Sedaj pa dajem besedo gospodu Fleckensteinu, ki je stalni poročevalec v odboru AFET za Iran. Kaj ti, gospod Fleckenstein, nas mora zapustiti ob 11. Ura je točno 11. But I, uh, stay a bit no, bom ostal še nekaj minut dlje. Imam samo eno vprašanje. Kot ste nas eh, že vnaprej opozorili, me zanima, kakšno je vaše mnenje. Moje vprašanje je naslednjo. Ali imamo boljšo alternativo? Kaj bi nam vi predlagali? ali kaj bi nam ministr za finance predlagal. Ali to vprašanje postavljate gospodu De Mazieru? Boste odgovorili zdaj? Um, euh- no, če sem čisto iskren, Evropska investicijska banka na operativni ravni ne bo mogla veliko storiti v Iranu, kot sem že pojasnil. Prav tako imamo tudi zelo malo marže v finančnih ovojnicah, um, ki so namenjene takšnim uh, dejavnostim. EIB bo težko hitro posegla v Iran, poleg tega se bo močno izpostavila na kapitalskih trgih, vključno s kapitalskimi tr trgi v dolarjih. Alternativa bi bila, da najdemo, da umeremo bolj eh, neposredno pot in sicer, da povežemo evropske finance z Iranom, ne da bi šli preko Evropske investicijske banke, morda z Evropskim skrbniškim skladom, ampak nisem teh eh, možnih mehanizmov bolj natančno še pročil. Bien, monsieur... Dobro, gospod eh, poročevalec eh, odbora AFET, ali imate morda še kakšno dodatno vprašanje, odziv? Ne. Dobro, potem pa dajem besedo gospodu Levandovskiju, ki je predsednik delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Iranom. Hvala lepa. Za iransko delegacijo je bil uh, sporazum uh, o jedrskem orožju res um, revolucionaren, velik eh, uspeh. In naj povem, da tu ni šlo samo za Eh, sporazumu o eh, jedrski energiji. To je omogočilo Iranu tudi, da se je kot država odprl. To nam je omogočilo, tu, omogočilo tudi to, da uh, smo uh, govorili o človekovih pravicah v Iranu, o vojaških operacijah v Iranu. Šlo je za precej širšo uh, širše ozadje. Na to, glede eh, bank in financ in kar je bilo obljubljeno in dividende iranskemu ljudstvu in tako dalje. Situacija je sedaj eh, bolj zapletena, ampak eh, še vedno pod nadzorom. Evropska strateška odločitev je povsem jasna, to so sprejeli vsi predsedniki vlad in držav v Sofiji in to v imenu naše in globalne varnosti. In, uh, tu gre za mm, strategijo neširjenja jedrskega orožja in moramo tudi zaščititi eh, legitimne posle z Iranom. In v ta namen potrebujemo dva delegirana akta. Eno je ažuriranje eh, situacije, drugo pa se nanaša na mandat eh, za posojanje strani Evropske investicijske banke. Evropska investicijska banka ima prav, da je previdna, ampak nimamo pa druge alternative. Mi moramo um, izpolniti del uh, zavez, uh, ki presega samo uh, jedrska vprašanja. Uh, naša odločitev je akt gospodarske suverenosti Evropske unije in to je iranska delegacija tudi sprejela. Merci, vous êtes en train de nous dire. Hvala lepa, se pravi, pravite, da delničari EIB-ja želijo delegirani akt, EIB pa ima težave eh, pri izvajanju soglasno izražene želje delničarjev institucije. Gospa uh, stalna poročevalka Gardija Zabal, lahko vi poveste o tem nekaj besed? creo que no voy a aclarar nada lo que, lo que me parece evidente. Ja, mislim, da ni treba nič pojasnevati. Ne govorimo o naložbah v Iran, govorimo o diplomatski gesti Evropske unije, predlog diplomatske geste Evropske unije, gre za našo podporo jedrskemu odgovoru z Iranom in gre za naše nasprotovanje ZDA. Sedaj moramo oceniti, ali gre tukaj za diplomatsko gesto, ki jo želimo storiti in ki jo želi storiti visoka predstavnica Mogherini. Ali je to bolj pomembno kot pa potencijalne finančne posledice, ki bi lahko nastale v prihodnosti za Evropsko investicijsko banko? Guvernerji, ki sedijo v Evropski investicijski banki, so predstavniki držav članic, ki so podprle to diplomatsko gesto. Razumem, da ta odločitev ni enostavna. Govorimo tudi o hipotezah, kajti ne vemo točno, kakšne bodo posledice na finančnih trgih, ko gre za dostop do financiranja strani Evropske investicijske banke. Mislim, da bi morali imeti še nekaj več uh, finančnih informacij o teh možnih posledicah. Sicer pa je politično sporočilo, se meni osebno zdi dovolj pomembno za to, da bi tukaj storili korak naprej. Skratka, če bomo, s, eh, če bomo Iran uvrstili na seznam upravičenih držav, to še pomeni samo po sebi, da eh, bomo v Iranu dejansko investirali. Največja kritika Evropske investicijske banke. Eh, Eden izmed največjih očitkov Evropske investicijske banke je ravno to, da je preveč previdna. Eh, tako da mislim, da ni treba, da bi se tukaj bali, da se bo EIB odločila za kakšno nesmiselno investicijo. Tukaj gre prej za znak približevanja, za diplomatsko gesto in jaz osebno. Uh, to podpiram. Podpiram tudi jadrski dogovor z Iranom. Voilà. Jour, euh, Europe... Ja, tako. In morda bo nekega dne Evropska unija svojo valuto evro uporabljala kot inštrument za eh, ekonomsko in trgovinsko zaščito, kot to počno ZDA. To bi bilo smiselno. Gospod Sarvama. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ehm, samo toliko, da gre v zapisnik. Čeprav ne vemo, kakšne bodo tehnične posledice ali proračunske posledice uporabe evropskih sredstev. Ne vemo, kakšne bodo posledice za Evropsko investicijsko banko, ampak vseeno je treba povedati naslednje. sicer bi lahko ljudje mislili, da tukaj obstaja sto odstotno soglasje. Jaz bi nekako povzel strategijo Kurta Fleckensteina. Prosim vas, da ne čakate na odgovor, ampak vseeno zastavljam vprašanje. Skratka, mi smo dosegli zgodovinski dogovor za stabilnost in mir na Bližnjem vzhodu. To je bistvenega pomena za Evropsko unijo. No, to, ali je ta politika bila pravilna, še ostaja pod vprašajem. Ampak trenutno dvomim v to. Iran ima veliko virov, veliko denarja, ampak to porablja na nesmiseln način, ki ni v skladu z našimi vrednotami. To ni v skladu z našimi vrednotami, ponavljam. Tako da dobro, lahko sedaj veselo. Uh, damo na voljo sredstva za te reformiste, ampak jaz bi rekel, da to niso reformisti. Tukaj gre za diktatorsko državo, ki brutalno zatira svoje lastne ljudi. In um, nevarno se tudi razširja. Um, po celotnem teritoriju Bližnjega vzhoda, tudi z vojnimi prijemi. Oni imajo strategijo, ampak bojim se, da to ni strategija miru. Hvala. Gospod Sarvama je prvi na seznamu članov, ki so eh, člani odbora za proračun in AFED. Zdaj pa gospod Stuart Agnew, ki je tu kot namestnik v odboru za proračun. Izvolite to, da bi Iran postal upravičen do črpanja evropskih sredstev, bi lahko pomenilo velike probleme. Kot poslanec Juki pa ne želim širiti finančnih operacij EIB, katerikoli tretji državi. V tem primeru bi komisija lahko ustvarila pravi diplomatski in politični problem v primeru Irana. ker se je Trump umaknil iz eh, jedrskega dogovora za Iranu, je Evropska unija videla priložnost za to, da bi zapolnila ta, to diplomatsko vrzel. Gre torej prej za domišljavost, kot pa za resnično potrebo. Eh, če se bodo umaknili američani, eh, kako bo to potem vplivalo na sredstva Evropske investicijske banke. O tem je pisal tudi Reuters, ki pravi, da banka ni zadovoljna z predlogom komisije, ker banka zbira denar na ameriških trgih. Kako mislite, da bi se na takšno gesto odzval Trump, sploh glede na to, da nam grozi trgovinska vojna za ZDA? Eh, no, drugi problem je pa ta, da se Iran že pripravlja na propad jedrskega dogovora. Um, vodja EIEA iz eh, Irana govori o tem, da gradijo nove jedrske zmogljivosti. Torej, tudi Iran se pripravlja na propad tega dogovora. Ta delegirani akt, ki ga predlaga komisija, ni demokratičen način sprejemanja zakonodaje o politično tako občutljivem vprašanju. Brez ugovora parlamenta ne bo ustrezne preučitve tega predloga. Evropska unija bi morala vse počakati in mm, videti, kaj se bo zgodilo potem, ko so ZDA ponovno uvedli sankcije, namesto da tukaj preuranjeno nekaj spreminjamo. Merci, monsieur Hvala, Egnju, eh, gospod uh, eh, Egnju, zdaj pa gospod Depre. Hvala, gospod predsednik. Očitno je to zelo zahtevno vprašanje. In en razmislek bom delil z vami, ki v bistvu ni vsebinski, ampak ki je bolj politične narave, torej kako lahko mm, to vidimo. V trenutnem kontekstu se namreč takšna odločitev lahko razume samo kot protiameriško dejanje. No, predsednik Trump je sprijel odločitve, ki jih je sprijel in se zato ni posvetoval z nami, torej to ni tako zelo problematično, ampak taka odločitev bi bila razumljena tudi kot dejanje v, od, v podporo iranskim organom. Ampak Iran je teokratska diktatura, ki uh, ne spoštuje standardov, in ki tepta pravice uh, uh, sosednjih narodov v Siriji in v Jemnu. In zato moramo paziti, da ne bomo predsednikom držav in vlad naložili kakšne take geste, ki bi bila lahko razumljena kot podpora temu režim, režimu. In zato sedaj razmišljajmo o tem odločitvi v dveh možnostih. Prvič, če je to teoretična možnost, da se odločitev sprejme in da se potem ne bo ta odločitev izvajala. Če je tako, ker se pač ne bo mogla izvajati, čemu služi taka odločitev? In drugič, pri. Eh, druga možnost, če bi se pa izvajala, lahko to pomeni določene nevarnosti za proračun Evropske unije, in za Evropsko investicijsko banko. In zato, gospod predsednik, mislim, da moramo mi kot odbor za proračun zdaj na to reagirati. Če se ta odločitev sprejme in če se na to uresničuje, potem tu ne sme biti tveganj. To je odločitev, ki eh, jo sprejemamo na tak način tudi pri drugih dosjejih. Torej, tukaj gre za takšno tveganje, ki eh, bi se lahko pojavilo, če je ta odločitev sprijeta. In zato formalno sprašujem, ali bomo kot eh, odbor za proračun zahtevali od komisije in od Evropske investicijske banke tako oceno tveganja, ki jo potrebujemo. In uh, vprašal bi pa tudi to, glede na odločitev, ki jo je sprejel predsednik Trump, kakšne ukrepe nameravate sprijeti za zaščito evropskim podjetjem, ki. So, ki, ki delujejo v Iranu. Zato, ker sem slišal že marsikaj uh, neprijetnega v zvezi s tem. In uh, na ta vprašanje prosim, da odgovorite. Hvala. Hvala, razumem vašo željo. Gospod Muresan. Hvala lepa. Sem poročevalec v senci od bo, uh, eh, skupine ELS o tej temi. In sprašujem naslednje. Ali je Iran demokracija, ki spoštuje demokratične standarde? Odgovor tukaj jasno ne um, vemo, s kom imamo opravka in strinjam se s tem, kar sta povedala že Rade prej in pa, um, pa um, Peri Sravana. Eh, no, ampak vseeno, eh, v svetu je bil dosežen dogovor. Eh, podprli smo jedrski sporozum z Iranom, in uh, sedaj se pojavljajo ocene, da ta jedrski dogovor dobro deluje. Zato je zunanja politika tudi tukaj v Evropskem parlamentu sklenila, da želimo ohraniti ta dogovor z Iranom, kljub enostranski odločitvi trenutnega evropskega. Eh, trenutnega ameriškega predsednika, oprostite. Če želimo ohraniti ta dogovor, bi morali Iran prenesti na seznam upravičenih držav. Tukaj bi poudaril, da sama uvrstitev na seznamu ne pomeni dejanskih vlaganj v to državo. Na seznamu je tudi Rusija, ki od leta 2015 ni dobila nobenih naložb iz EIB-ja. Tako da mislim, da ne bi smeli nasprotovati temu delegiranemu aktu, morali bi Iranu omogočiti, da se uvrsti na seznam upravičenih držav. Pri tem pa se seveda moramo zavedati politične zaveze, ki jo s tem sprejemamo. EIB bi seveda morala sodelovati samo v projektih, kjer je lahko prepričana, da uložena sredstva prispevajo k izpolnitvi političnih ciljev EIB-ja. in da eh, se ta sredstva ne porabijo za cilje, ki niso v skladu z našimi vrednotami in cilji. Eh, torej, tukaj gre predvsem za politično odločitev. EIB eh, e je banka Evropske unije, zato mora izvajati politične odločitve, ki jih sprejmemo kot parlament, komisija in svet. Seveda moramo ob tem minimizirati tveganja, ampak z vsem razumevanjem do EIB-ja in kolegi v EEB vedo, da njihovo delo močno cenim, da mislim, da eh, in vedo, da zelo cenim njihove projekte, ampak za vsem spoštovanjem naloga EIB-a e je to, da izvaja politiko Evropske unije. Predstavniki EIB e so navajali člen iz Wall Street Journal, eh, češ, da bi naj uh, potem EIB izgubila dostop do ameriškega trga. E, dobro, sem spoštovanjem tudi do tega časopisa, treba je spoštovati um, politične odločitve Evropske unije. Ne moremo vsega skupaj utemeljiti na članku, ki citira vire, ki bi naj bi bili blizu Beli hiši. Eh, ja, res je, da bomo videli še veliko tvitev, veliko napadov na nas, ampak ostati moramo združeni, sprejeti moramo odločitev. In ni nujno, da se odzivamo na pritisk in pa grožnje, ki jih uh, objavljajo tudi mediji. Tako da mislim, da tem trenutku, v tem trenutku ne bi smeli nasprotovati temu delegiranemu aktu, ampak ostati moramo pozorni in tesno spremljati odločitve EIB-ja v zvezi z projekti v Iranu. Ti mora seveda spoštovati naše politične zaveze in cilje. Gospod Kolmel. Hvala. V glavnem se lahko strinjam z kolegi, bi pa še enkrat izredno poudaril. Mislim, da bi morali strogo razlikovati med tem, kakšno je politično ozadje in eh, kaj so dejansko pristojnosti odbora za proračun. Politično ozadje je jasno, ni treba, da ponavljamo to, kar je že bilo povedano, ampak to ni naša naloga. Naša naloga je razmisliti o tem, ali je predvideni ukrep smiselno orodje za to, da pošljemo neko politično izjavo. Iskreno povedano, sem eh, slišal veliko argumentov proti in malo argumentov za. Slišali smo tudi argumente proti strani same, a, eh, same EIB. Zato mislim, da ne bi smeli v imenu neke politične izjave se odločiti za nek ukrep, ki bi lahko privedel do problemov ali pa bi celo mm, bil neuspeh. Tako da dobro, politična gesta ja, če so se države članice o tem dogovorile, potem je to lepo in prav, ampak potem moramo tudi najti nek ustrezen ukrep, zato da to potem udejanimo. In v tem trenutku vidim, več argumentov proti kot za. Um, thank you, Mr. President. Gospod Hovat. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. To, kako dogovori, eh, tako, tako kako govorimo o tem dogovoru z Iranom, daje vtis, kot da gre za več kot za razvoj in pa neširjenje eh, orožja za množično uničevanje. Od druge svetovne vojne imamo dolgo zgodovino eh, razoroževanja, sprejeli smo številne sporazume o orožju, Ampak ti sporazumi niso bili nujno vedno spoštovani. Dogovor z Iranom ni bil eh, blanko ček Iranu, češ da lahko nadaljuje z kršitvami človekovih pravic in podobnimi kršitvami, ki so običajne v njihovi državi. Samo včeraj so recimo. Eh, obesili nekega moškega. No, ampak pri dogovoru, pri jedrskem dogovoru z Iranom je šlo predvsem za vprašanje neširjenja orožja. Ne vem, če je to pravi trenutek za sprejemanje odločitev niso ji jasne, ni jasno, kakšne bi naj bile prednosti tega ukrepa. In ko sprejemamo nekakšne odločitve, ki niso nujno potrebne v imenu nekih gest, se zgodi, da opustimo strateško razmišljanje in opustimo pragmatizem. Torej, ne vemo, kakšne bodo posledice, ne vemo, kakšni bodo uh, tam politični razvoj dogodkov, Vemo, da obstajajo tveganja, ne vemo točno, kakšno bo razumevanje te odločitve in ne vemo, kakšne bodo posledice. Zdi pa se, da vemo, da ne bomo sklepali dogovorov ali k malu um, odobrili kakšnih posojil. Skratka, ne vem točno, kaj se bo zgodilo, ampak mislim, da obstaja tveganje, da bomo sprejeli odločitve, da bomo sprejeli odločitev, ker se ta zdi prava, ampak pri tem ne bomo pragmatični. Mislim, da to ni pravi način za urejanje naših zunanjih odnosov. Zato moramo biti izredno previdni kot Evropska unija, ko bomo odločali o tem, moramo razmisliti o tem, the timing of that decision being perhaps inappropriate. Thank you. Skratka, moramo razmisliti tako o primernosti same odločitve, pa tudi o um, sami časovni ustreznosti te odločitve. Gospod Bühner. Ja, tukaj ne smemo metati vsega v isti koš. Po eni strani obstaja dogovor o jedrskem razoroževanju. Eh, predtem smo tudi imeli uvedene sankcije zaradi jedrskega oboroževanja. Za te sankcije gre. Potem drugič imamo primere kršitev človekovih pravic v Iranu, tudi zato smo uvedli določene sankcije proti Iranu in te bodo ostale. In potem imamo tukaj še problem. Um, politike Irana na Bližnjem vzhodu. Tudi za to ne gre. Tukaj gre izredno za jedrski dogovor. Zakaj je bil Iran pri, pri pravljen sprejeti ta dogovor? Jaz sem uh, jedrski fizik in jaz ne bi podprl tega sporazuma, kaj ti ta sporazum ovira. Iran tudi pri uh, bogatenju urana za miroljubne namene. Uh, zato jaz tega dogovora ne bi sprejel, ampak to samo ob strani. Iran je torej sprejel ta dogovor, zato ker si je prebivalstvo od tega obetalo boljše standarde življenja. No, in uh, zato na vse zadnje gre. Iran je rekel, da bo, bogatil, da bo še naprej bogatil uran, če bo ta sporazum propadel. Uh, no, in če bi dogovor propadel, potem bi potrebovali tudi nek. Če želimo, da ta dogovor uh, ostane, potem moramo tukaj poslati nek signal. Če bi sporazum propadel, potem pa že vidimo, kaj se tukaj napoveduje. Lahko bi tudi Saudska Arabija začela uh, svoj jedrski program in tako naprej. In če bodo oni imeli jedrsko bombo, potem se bodo oglasili še drugi. Sam sem bil uh, leta 2015 na konferenci o neširjenju jedrskega orožja v New Yorku. In takrat je bila situacija veliko bolj jasna. Tako da, sedaj imamo na izbiro naslednje. Ali želimo obdržati jedrski dogovor z Iranom in odpravimo sankcije, ki so s tem povezane, oziroma ali želimo dopustiti jedrsko obraževanje celotnega bližnjega vzhoda. In ko gre za tako pomembna vprašanja, uh, se ne smemo obregniti od določeno vsoto denarja. Mislim, da je ta druga možnost veliko bolj nevarna. Ja, hvala, da ste vaše strokovno mnenje delili z nami, gospa Lalond. Hvala, gospod predsednik. Želela bi samo povedati, da se povsem strinjam s kolegom v smislu, da je treba pretehtati argumente za in proti tveganje, da ne bomo dobesedno tega sporazuma spoštovali, je veliko večje, kot če se spoštuje. Torej, če se Iran spet loti jedrskega oporoževanja, je v, v odnosih s Saudsko Arabijo to veliko tveganje za celotno regijo. Iran poznam in dobro vem, da če bomo uvedli sankcije, bodo zaradi sankcij trpeli predvsem iranski državljani, kot je to vedno v primeru kakršnih koli sankcij. In mislim, da bi bil to zelo slab signal se strani Evropske unije, če tega jedrskega sporozuma ne bi spoštovala. Oprosti, ampak se ne gre za to vprašanje. Jaz sem proti temu dejstvu tukaj, ampak sem za ohranitev jedrskega sporozuma. Eh, ne gre zato, da bi zdaj postavljali pod vprašaj našo voljo, da podpremo jedrski sporazum. Ja, ampak del tega sporazuma vključuje tudi določbo, ki naj bi omogočala evropskim podjetjem, da lahko vlagajo v Iranu in zato je treba mehanizme, ki jim bodo to omogočili, vzpostaviti. Nekatera podjetja so se že umaknila iz Irana in mislim, da je to zelo slab signal. Posledice bodo zelo hude. Iranci se bodo obrnili proti Kitajski, če tega niso že naredili, oziroma proti Rusiji in potem Rusiji, oziroma potem se lahko vprašamo, eh, kakšen je interes Evropske unije tukaj in eh, kako podpiramo pri tem Saudsko Arabijo. Eh, eh, Hvala lepa. Kakorkoli to omogoča evropejcem, da na svetovni ravni ocenijo tudi svojo politično moč. Gospod Depre nam je svetoval naj Evropsko investicijsko banko prosimo za oceno tveganj in morebitne škode, ki bi lahko nastala za Evropsko investicijsko banko, če bi se ta masivno vključila v Iranu. To izmenjavo mnenj pa ki je zelo zanimiva sicer in razsvetljujoča, bomo morali zdaj žal zaključiti. In morda bi gospoda Bartfreda iz službe za zunanje del, z, Evropske službe za zunanje delovanje predstavil tudi stališče te službe v zvezi s tem vprašanjem? Um, Hvala lepa. Mislim, da so nekateri poslanci že prej omenili, da obstaja veliko soglasja v Evropski uniji, da je treba podpreti ta jedrski dogovor z Iranom. Tudi če so se ZDA umaknile. Eh, treba je pustiti, eh, opustiti določene sankcije. No, eh, nadaljne gospodarsko sodelovanje je pa sestavni del ehm, tega dogovora. Vsakašnji ukrep, ki gre v smeri tega, je podpora sporazumu. Kar se tiče širšega geopolitičnega vzdušja, ni treba, da o tem eh, prav posebej govorim. Torej, tukaj gre za ta ukrep, potem imamo tudi ukrepe, ki so skupni z ZDA, potem imamo tudi druge usporedne ukrepe, ukrepe, o katerih moramo razpravljati z državami članicami, moramo razpravljati o tem, kako se lahko nadaljuje uvoz nafte v uh, Evropsko unijo, kljub uh, določenim sankcijam ZDA. Skratka, mi smo za uh, eh, nadaljne sodelovanje z Iranom, to je uh, jasno povdaril tudi svet za zunanje zadeve. In mislim, da bi morali podpreti ta ukrep. Je suggère que l'on que l'on en reste là. No, predlagam, da se na tej točki ustavimo. Na naslednjem sestanku se bodo koordinatorji nedvomno v pisnem postopku odločali, ampak no, ko govorim o nujnem postopku, bo to bolj korespondenčno kot pa na naslednjem sestanku um, o tem. Eh, nasprotovanju odbora Buč. Skupina eh, lahko tak predlog na podlagi 62. člena poslovnika Evropskega parlamenta tudi uloži in kar zadeva odbor za proračun, bo ta predlog. Euh, bo ta ugovor eh, lahko pripravila znotraj skupine koordinatorjev. Hvala, spoštovani kolegi, za to zelo zanimivo razpravo. In ja, tu vidimo celoten potencial političnega obstoja Evropske unije. Tudi v možnosti, da imamo razpravo o tem, saj medtem ko američani lahko uh, predpišejo tudi zelo hude sankcije uh, in moramo se vprašati, kakšna je uloga Evrope pri tem umirjenju moči in lahko samo upamo, da bo nekoč evro v očeh evropejcev in v delovanju Evrope imel isto težo, kot jo ima dolar na strani ZDA. Tako, najlepša hvala vsem udeležencem, predstavnikom Evropske komisije, EIB, eh, e službe za zunanje delovanje eh, in generalnemu direktorju. Tako, zaenkrat je razprava o tem končana in zdaj nadaljujemo z mandatom, ki ga bo odbor za proračun dal svojim predstavnikom v perspektivi trialoga eh, v zvezi s prvim predlogom za proračun Evropske unije za 2019. In v zvezi s tem dajem besedo našemu um, poročevalcu Danielu Viotiju. Naj spomnim, da moramo nujno Eh, naš sestanek zaključiti ob 12.30. Hvala, predsednik. Drage kolegice, dragi kolegi, mislim, da ste vsi v teh tednih lahko videli predlog proračuna, ki ga je pripravila Evropska komisija, pa tudi osnutek. ki smo ga pripravili v zvezi z mandatom za trialog in o katerem bomo eh, morali glasovati na naslednjem plenarnem zasedanju julija. Zdaj bom uh, navedel nek seznam, nekoliko bolj tehnični in nekoliko bolj dolgočasen tehničen in nekoliko bolj dolgočasen teh glavnih vidikov predloga, ki ga je pripravila komisija. In uh, ne bom tega obravnaval tako mm, kot ponavadi bolj v političnem smislu, ampak bolj v eh, tehničnem smislu. Če začnemo s ehm, razdelkom 1a, kjer imamo povišanje za 3,9 odstotkov. V zvezi s tem smo seveda zadovoljni, zadovoljni smo s prenovo EFSI-ja, strinjamo se z Evropsko pobudo za obrambo. Ehm, ki pa ne sme škodovati programom, ki so že uspešno zagnani in jih moramo ohraniti. In ravno tako moramo ohraniti dodeljena sredstva za programe, ki zelo pomembno vplivajo na evropsko gospodarstvo, na naša podjetja, na naše univerze in na naše uprave, kot so Horizon, eh, mm, Obzorje 2020 in Erasmus in drugi. European Solidarity Corps. V zvezi s tem lahko izrazimo zadovoljstvo, da se bo ta program končno začel izvajati. Je pa nesprejemljivo, da da organu za proračun Evropska komisija prepušča to breme, da poišče sredstva, ki bodo za to potrebna. Mi potrebujemo sredstva se strani proračuna, ne morejo biti ta sredstva v breme proračunskemu organu. Potem razdelek 1b vidimo povišanje sredstev v višini 2,8 odstotkov napram letu 2018. Zelo dobro je, da eh, programi v okviru večletnega finančnega okvira mm, eh, zdaj prihajajo do končne faze in se tudi njihova višina znižuje na to pobuda za mlade, to je treba ohraniti in okrepiti, mogoče tudi spremeniti sporazum s komisijo in sicer to finančno uredbo, ki določa ravni sofinanciranja. Jasno je pa, da moramo glede na letošnje leto biti pozorni tudi na to postavko v zadnjem eh, sporazumu med komisijo in svetom. Razdelek 2, eh, sredstva se povišajo za 1,1 odstotek, bistveno povišanje sredstev pa je za 6,7 odstotkov v primerjavi z letom 2018 in zato smo zadovoljni um, da se je komisija tako potrudila pri vprašanjih, ki zadevajo priseljevanje in varnost. Vseeno pa ne smemo pozabiti, in to smo tudi zapisali v poročilu, da je do tega povišanja sredstev prišlo po uh, dolgih letih krčenja sredstev, tako da. V bistvu, če to izračunamo, je neto povišanje sredstev, uh, če, če vse vsa ta krčenja sredstva upoštevamo šele mm, nekaj več kot dve odstotno. Že četrto leto zapored edin tre uh, izkoristi vse manevrski prostor, ki ga ima na voljo, tako da mislimo, da bi se tukaj lahko pojavile težave v primeru nepredvidenih dogodkov. Na to vidimo, da se komisija sicer da si zelo prizadeva, vendar pa moramo vseeno poudariti, da ta prizadevanja na tem področju morajo iti v korak s pregledom Evropskega sistema za azil. In ravno tako koordinacija in usklejevanje sistemov o izmenjavi vojaških formacij. Razdelek 4 um, kar bistveno povišanje sredstev v višini 13,1 odstotka sredstev je predvideno, vendar nas to ne sme zavesti, saj je to povezano z drugo tranšo uh, financiranja za inštrumenta za begunce v Turčiji. Torej govorimo o tem, ne govorimo o povišanju sredstev za celoten razdelek številka 4. Po našem mnenju je to povišanje sredstev zadovoljivo. Uh, pri čemer pa ne upoštevamo, da ni uporabljen celoten manevrski prostor, ki ga imamo na voljo in da ga je nekaj še na voljo znotraj razdelka 4. Ravno tako dodelitev sredstva v višini 100 milijonov za sredozemsko pot eh, jo seveda mm, eh, sprejemamo, vendar je po našem mnenju zelo ne zadostna. Na to, eh, pri vseh prizadevanjih kolegov in kolegic, kar zadeva ta pripravljalna dejanja in kompromisne svežnje, želimo povdariti, da poleg tega, da se uporablja eh, tehnično sporočilo Evropske komisije, bomo uporabljali tehnično sporočilo tudi um, besedilo, v katerem so predstavljeni, uh, predstavljene politične smernice. Hvala lepa. Monika Holmeier. Monika Holmeier, poročevalka v senci. Ja, vorsitzende, ich darf mich zunächst einmal. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegiju Viotiju za odlično poročilo. z prednostnimi nalogami, ki so definirane v smernici, smo sicer dobili določeno stopnjo priznanja strani komisije, obstajajo pa tudi pomankljivosti, recimo na področju sosedske politike, razvojne politike, humanitarne pomoči. Tukaj bomo prav gotovo v prihodnosti potrebovali več sredstev za odpravo krize, za oskrbo uh, ljudi v krizah. Um, in zato nekoliko kritično gledam na to, da komisija v primeru dogovora za Turčijo zahteva več sredstev od nas, države članice pa so se potuhnile. To ni spremljivo. Uh, tukaj ne gre samo za Turčijo. Ne more biti tako, da imamo eh, razno razne plemenite nedeljske govore, potem pa je treba dati na voljo finančna sredstva, pa ni sredstev od nikoter. Eh, tudi ko gre za stabilizacijo kriznih območij. Tukaj potem nimamo prispevko strani držav članic, države članice formalno sprejemajo določene zaveze, potem pa te izpolnjujejo zelo obotavljivo ali pa sploh ne. To se mi zdi zelo problematično in to povzroča tudi uh, dodatne begunce. Ljudje potem spet tvega svoje življenje, zato ker preprosto v svojih izvornih državah ne dobijo nobene podpore. Mislim, da tudi pri obzorju 2020 obstaja še nekaj možnosti za izboljšave, ko imamo eh, programe, ki so financirani iz ECB, recimo COSME, 2,3 je bil tukaj porast sredstev. Eh, ampak tukaj imamo tudi. Velike kvote za vrnitve, kljub temu, da se številni z dobrimi projekti prijavijo za sredstva iz tega programa. In pa še nekaj o migracijah in varnosti. To je naša glavna prednostna naloga in zato moramo podpreti tudi agencije, ki se ukvarjajo za tem področju. Vesela sem, da imamo sedaj nekaj več sredstev za um, te agencije recimo za EASO, potem tudi pri Eurojust eh, je bilo črtanih šest delovnih mest, tako da ne vem, kako bomo sedaj eh, pravno reševali ta vprašanja, če nižamo mesta za Eurojust. In pa pri Europolu, celotno področje izmenjave informacij in pa terorizma, tukaj imamo pet delovnih mest, tukaj se že nekoliko sprašujemo, ali res upoštevamo naše prednostne naloge. Pa še dve ali tri druge agencije so uh, kjer bi um, morali razmisliti o ustrezni podpori tem agencijam. Tudi, ko gre recimo za AMIF, um, nujno moramo opremiti to agencijo, pa tudi sredstva, ki so povezana z izvajanjem Dublinske uredbe, pa tudi specifična grč, eh, sredstva za Grčijo. Eh, pozitivno ocenjujem program za eh, razvoj industrije in pa tudi program Interrail za mlade ljudi. Mladi ljudje bodo lahko na ta način spoznavali Evropo, to se bo nadaljevalo tudi v letu 2019 in 2020 in pa še High Performance Computing Undertaking, to je novo skupno podjetje ki res opravlja odlično delo pri razvoju novih tehnologij. V tem smislu se zahvaljujem kolegu Viotiju. In če bomo želeli um, razumen proračun bomo morali še skleniti kar nekaj kompromisov z državami članicami, čeprav ne vem, koliko so ti v tem trenutku pripravljene na sklepanje kompromisov. To je zadnji proračun tega sklica, ki ga bo ta parlament še izglasoval in upam, da bodo države članice tu tudi razumevajoče. Gospod Kolmel nas je zapustil, opažam. Gospod Dupre. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj vas Bog sliši glede pripravljenosti in razumevanja držav glede evropskega financiranja teh instrumentov. Predsednik, spoštovani kolegi, zelo cenim delo, ki ga je opravil gospod Vioti. Večino smernic, ki jih predlaga, lahko sprejmemo, če tudi na nekaterih področjih eh, želimo še več bom zelo na kratko predstavil nekaj vprašanj, ki si jih postavljamo. Program Kosma je prednostna naloga za našo skupino in zato bi želeli tu narediti še malce več. Vsekakor ne moremo sprejeti uh, rezov, ki jih predlaga komisija. Na to, glede Erasmusa, plus, vsi se strinjamo, da je to eh, prednostna naloga, kakor tudi širitev, gospod predsednik, eh, to se tudi odraža v naših amandmajih. Tretjič. Načelno vprašanje in tem načelom naš odbor ni vedno zvest. Eno načelo proračunske doktrine je, da se programe financira z novimi veri in ne s prerasporeditvijo verov. Vidimo pa uh, pri uh, različnih instrumentih od. Uh, glede solidarnostnih enot, glede uh, industrijskih instrumentov in tako dalje, tu uh, gre v veliki meri za prerasporeditev sredstev. Na to imam še tri druge pripombe. Glede zaposlovanja mladih, eh, tu imamo 33 odstotno znižanje sredstev za eh, pobudo za mlade v primerjavi z eh, lanskim letom in zanima me, kako lahko pravično opredelimo naše zahteve. Na to eh, razdelek 2. Tu vidimo, da za proračun 2019, za predlog proračuna 2019 so sredstva namenjena za uh, podnebje predstavljajo 20 eh, odstotkov proračuna, se pravi, ni cela ena odstotka več eh, kot prej. Ampak, če to primerjamo z obdobjem 2014-2020, potem vidimo, da imamo 20 odstotkov za 2019 ampak ne spoštujemo pa cilja 20 odstotkov za celotno obdobje 2014-2020. Zato se sprašujem, ali ne bi bilo smiselno, da bi eh, občutno okrepili nekaj eh, proračunskih postavk, zato da bi eh, se približali temu splošnemu cilju 20 odstotkov sredstev za varstvo oziroma za podnebje. Gospa Holmajer je omenila tudi eh, potrebo po inventarju vseh potreb. Vsekakor imamo tri agencije, ki jih moramo nujno okrepiti. Frontex, kajti nadzor nad zonanjimi mejami je ključnega pomena za Evropo in to predstavlja eventualno tudi grožnjo za destabilizacijo Evrope na to potrebujemo skupni uh, uh, režim azila in tretjič uh, boj proti terorizmu in uh, policijsko sodelovanje. Glede razdelka 3 imam še eno vprašanje. Predvideli smo dodatno pomoč za Grčijo za 175 milijonov evrov. Ali sem to napačno prebral, ali je to pomoč namenjena Italiji, ali niso nič prosili. Si preverila, si preverila, dobro. No, bom čekiral uh, tvoj odgovor. Na to, četrti razdelek. Zelo na kratko, naše institucije smo prosili, da za pet odstotkov znišajo uh, eh, svoje. Um, svoj obseg zaposlenih eh, v prihodnih letih. Medtem, ko vidimo, da se je za to isto obdobje zelo povečalo število um, začasno zaposlenih, pogodbeno zaposlenih in tako dalje. E, tako da se še vedno sprašujem, v kolikšni meri je to smiselno. In na to še glede Turčije. Moja skupina in tudi sam menim, da je pomembno uh, financirati vse, kar se nanaša na uh, ta m, mm, instrument eh, v Turčiji, kajti to uh, je ključnega pomena za uh, stabilnost v Evropi in uh, za upravljanje teh. Uh, tokov priseljevanja. To je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa, hvala za te pripombe. Gospa Nirjada se je opravičila, ona je poročevalka v senci Gue, gospod Taran se je prav tako opravičil, ne vidim tudi poročevalca FED-a. Gospod Kolmel se nam je pridružil, morda želi tudi on podati svojo analizo poročila, ki ga je predstavil gospod Vioti o mandatu za trialog eh, za 12. juli. To bo pripravljalna faza spravnega postopka, ki ga pričakujemo za osnutek proračuna 2019. Ne? Dobro, potem pa ima besedo gospod Rübig. Hvala lepa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 Eh, dobro je, da smo posvetili pozornost majhnim sine velikim podjetjem. Samo, če bomo imeli delo podjetij, delo na mesta, potem bomo lahko tudi zbirali eh, davke in bomo lahko imeli gospodarsko rast, tako bomo lahko tudi podprli tiste programe, ki bodo v prihodnosti vedno bolj pomembni. Kolegica Holmajer je pravilno povedala, da je Eurojust pomembna tema, ki bi morala biti v spredju potem eh, tudi sodelovanje na nekaterih področjih še ne deluje tako dobro, kot bi si to želeli. V Jezi in pa v uh, uradu za varstvo podatkov. Uh, Mislim, da bi tukaj lahko nekako izboljšali horizontalno komunikacijo med posamičnimi agencijami, ki so pristojne za to področje. Na ta način bi lahko bili veliko bolj učinkoviti. In ne na zadnje gre tudi za to, da je treba poskrbeti za dodano vrednost iz eh, ustanove za povezovanje Evrope. Dodana vrednost za naše državljane in državljanke. Eh, ta ustanova za povezovanje Evrope mora biti investicijski program, ki bo pomenil tudi nova delovna mesta. Vse, kar gre v smeri proizvodnje, je seveda dobro tudi za mm, področje zbiranja davkov, s tem tudi za obrambo in pa druge. Eh, druga politična področja, tudi za solidarnostno enoto, ki bo pomembna v prihodnosti. Kot zadnjo točko bi želel izpostaviti eh, točko, ki je pomembna za ILS e in sicer gre za obzorje za leto 2020. Nam se zdi pomembno, da v tem programu um, jasno pošljemo sporočilo, da Evropa ne sme zaostajati v svetovni konkurenci. Tudi Evropski raziskovalni svet je uh, dobil kakovost na ravni Nobelovih nagrajencev. Tu smo torej veliko nadoknadili in zato mislim, da bi morali temu področju dati večjo težo skupaj z Erasmus so ravno to programi, ki najbolj nagovarjajo mlade. In tudi, ko gre za schemo za pomoč mladim, eh, to je nekaj, kar lahko dobro predstavimo tudi v javnosti. Tako da v tem smislu se zahvaljujem poročevalcu Vjotiju, ima našo podporo. Skratka, pomembno je, da lahko eh, se o teh točkah um, dober način pogajamo tudi za svetom. Hvala lepa, gospod Rubik. Ta oddelek 3 je oddelek, na katerega se nanaša ta mandat. Ne nanaša se na druge oddelke. Želi še kdo besedo? Ne. Na to, to, kar se je zgodilo z ladjo Aquarius, bo morda privedlo svet in komisijo do tega, da bosta ponovno proučila prednostne naloge za proračun 2019. Glede zaposlovanja mladih bi prosil generalnega splošnega poročevalca, če bi lahko del sredstev prerasporedili v uh, bolj strukturne ukrepe, naprimer poklicno uh, usposabljanje in na ta način se lahko bolj učinkovito borimo proti brezposelnosti, ki je močno prisotna v nekaterih državah in na ta način lahko sredstva usmerimo v te strukturne ukrepe. Na to glede industrijskega sklada za določene naložbe na področju obrambe, to bi bila tudi lahko priložnost, da počrtamo naslednje. Če damo na evropski ravni ustrezna sredstva za obrambo, potem lahko znižamo ta sredstva na nacionalni ravni. In to nam bo omogočilo videti, kaj je evropska dodana vrednost. To se mi zdi zelo dober argument, da tudi damo ljudem neko željo po Evropi. Morda nam gospod Jure lahko pove več o tem, kaj o tem meni komisije. Ali to, kar se je zgodilo z akvarijusom, lahko privede do prilagoditev tega proračuna ali ne. Izvolite, imate besedo. Hvala lepa, predsedujoči. Mislim, da je povsem jasno za vse tiste, ki smo sledili razpravi, da vprašanje solidarnosti znotraj Evropske unije in med državami članicami na področju priseljevanja postaja zelo težko. To je zelo žgoča razprava, ki zaenkrat še ni vodila v nek rezultat, ki bi predstavljal konsens v svetu za revizijo dublinske uredbe. Komisija bo morala spremljati razvoj te razprave in če bo potrebno, bomo tudi prilagodili naš predlog predlog eh, proračuna. Zaenkrat še nismo v tej fazi, ampak kot rečeno, razpravam sledimo zelo pozorno. Zahvalil bi se poročevalcu za zelo konstruktiven pristop, ki ga je obral v svojem poročilu in komisija je vedno pripravljena tudi z eh, tehnično pomočjo ali pojasnili, če bo to potrebno. Predsedujoči, naj zaključim s nekaj praktičnimi informacijami, če dovolite. To je poročilo tudi omenilo. Gre za informacije v zvezi z predlogom komisije o pregledu um, direktive o splošnih določbah za področje mladih. Komisija bo 26. junija svoj predlog predstavila. Glede eh, stalne ocene, ki jo komisija opravlja, potencijalnih eh, pripravljalnih del in pilotnih projektov, te je parlament komisiji posredoval v eh, to uvodno oceno. Predstavljate si lahko, da je to precej obsežno delo in to eh, uvodno oceno bomo lahko do konca tega meseca, do konca junija tudi pripravili. Vsekakor pa bo to pripravljeno pred trialogom 12. julija. dosegli smo političen dogovor tako na področju pobude, na področju obrambe, eh, glede solidarnostne enote, glede finančnih eh, učinkov teh eh, dogovorov in to bo komisija tudi v dodatnem memorandumu vključila verjetno nekje jeseni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jurel. Še gospod Vjoti za konec. Hvala, predsednik. Najprej dovolite, da se zahvalim vsem kolegom, ki so podali svoje prispevke in pripombe, zelo natančne in zatorej zame zelo koristne. No, Če bi moral zdaj nekoliko bolj politično in manj tehnično osvetliti ta vidik, tako kot sem povedal uvodoma, mislim, da bo prihodnji teden na podlagi predlogov sprememb, ki jih boste pripravili v vaših političnih skupinah, mislim, da je jutri rok, možno, pripraviti kompromisne predloge in da bo s tem Evropski parlament imel zelo jasno, močno stališče in bo imel pred seboj zelo jasne točke in argumente. Potem pa bo treba videti, kaj se bo dogajalo v svetu in v odnosih s svetom. Še zlasti pri vprašanju priseljevanja, naprimer, kot eh, ste rekli in kot je rekla kolegica Holmajer in drugi, um, ehm, naprimer, zaradi zadeve Aquarius. Pa naj povem, da me tudi zelo preseneča, da se mora vedno nekaj takega zgoditi, da se zbudimo. Uh, Torej, hočem reči, če naj bi ta zadeva Aquarius služila temu, da bi se svet iz tega nekaj naučil, eh, bo morda svet končno razumev, da potrebujemo več humanitarne ponoči, da če želimo uh, manj uh, izkrcanj pri nas, če želimo bolje obravnavati take situacije, da moramo zagotoviti več naložb v Afriki. In to bo moral svet obrazložiti. Um, sicer v nasprotnem primeru uh, bo moral razložiti, torej svet bo moral znati razložiti, zakaj se sredstva prerasporejajo in se na enih postavkah krčijo sredstva in se manj vlaga v Evropo, ter se vlaga več v Afriko, kar bodo morale države članice razumno sprejeti. No, eh, kar se tiče zahtev Italije, seveda kot italijan tukaj govorimo o konfliktu interesov, eh, saj bomo morali računiti tudi na naše kolege iz strank, ki imajo sedaj večino v italijanski vladi. In na zadnje. kar zadeva specifične točke, ki so bile omenjene, interrail, eh, humanitarna pomoč, obzorje 2020, vse to, kar je bilo navedeno. Mislim, da bom glede teh točk, eh, pač upam, prejel predloge sprememb in da bomo skušali vse to vključiti in še ostalo, kar sem pozabil navesti. In kolega Rubik, tudi jaz bi želel Evropi, kot zadnji proračun iz tega sklica eh, odobriti takšen proračun, ki bo omogočil delo in smernice za nadaljne generacije, za naše mlade. Zato bo treba skupaj delati znotraj našega odbora v Evropskem parlamentu v okviru spravnega postopka v sodelovanju s svetom in komisijo, predvsem pa bo treba eh, zagotoviti, da bomo vsi mi v sodelovanju z našimi vladami v naših državah zagotovili, da bodo tudi države v svetu nastopile s, eh, z naklonjenim stališčem in naj končam še z izrazom podpore tolmačem, ki um, um, sedaj skušajo stavkati. Hvala. Thank you. Hvala lepa za to poročilo, ki obljublja veliko in ki nam bo omogočil, da se bomo znova lahko navdušili nad Evropo. Amandmaje je treba vložiti do danes večer ob 18. uri. Na to bomo 28. junija o tem glasovali v odboru za proračun, to pomeni prihodni teden. In sedaj mislim, da lahko prekinemo delo, ki se mora končati pred 12.30. Zahvaljujem se tolmačem za njihovo prisotnost in upam, da bodo uh, izmenjave dosegle rezultate. Dobro, če nihče ne želi. Besede bomo nadaljevali ob 14.30.